Današnje plenarno zasedanje je prvo po grozljivem atentanu, atentatu, ki je prizadel 22. maja Manchester. Po tem tragičnem dogodku se žal prilivanje krvi zaradi terorističnega delovanja še ni ustavilo. ISIS je udaril kopte v Egiptu terorizem je udaril tudi v Bagdadu in v Kabulu, kjer je bilo na desetine, več deset nedolžnih ljudi barbarsko ubitih. Zato v imenu vseh nas odločno obsojam ta dejanja nasilja nad ljudmi in izražam našo bližino in solidarnost eh, družinam žrtev. To so bile nedolžne osebe, ki niso storile ničesar in ki so izgubile življenje zaradi barbarstva, ki ga je človek žal še vedno zmožen. Proti temu barbarstvu se glas našega parlamenta dviguje tako, kot se je vedno in tako, kot se bo vedno. Zato vas prosim, da se mi pridružite v, pri minuti molka v spomin na te nedolžne žrtve. devo annunciare all'aula. naznaniti pa moram dvoranu odločitev, ki jo je sprijel nedavno predsednik ZDA Trump, da bo njegova država izstopila iz pariškega sporazuma.